Dear colleagues, um, if you would like to take your seats, um, we have uh, sort of we have permission to start. Um, my co-chair. Hvala. Lahko kar začnemo. So predsedujoče, se mi bo kmalo pridružila. Kolegi bi želi začeti, kajti nekaterim se mudi in tudi nekaterim govornikom se mudi. tako da bomo kar začeli. Gospa Garcia Perez pa se mi bo kasneje pridružila. Gre namreč za skupno predstavitev odbora za ženske zadeve in odbora za državljanske svoboščine. Naj najprej podam uvodne izjave. Gre za izredno pomembno temo, o preprečevanju nasilja nad ženskami. Gre za pristop Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima. Najprej pozdravljam člane odbora FEM na tej skupni predstavitvi. Povedal sem že, da se bo gospa Garcia Perez k malu pridružila, ona so predseduje tej seji, prav tako pozdravljam sodelovanje med obima odboroma. Ni prvič, da naša odbora sodelujeta, skupaj smo pripravili nekaj zakonodaje in v preteklosti je bilo naše sodelovanje zelo uspešno. Um, sodelovali smo pri dosijejih, ki so imeli kasneje v parlamentu zelo pomemben položaj, predvsem na področju nasilja nad ženskami. In upam, da bomo sedaj uspešno obnovili to sodelovanje med našima odboroma. Sedaj nas čaka pomemben pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami. Pri tej predstavitvi se bomo seveda osredotočili na to temo. Vesel sem, da se nam je pridružila Irače. Nadaljeval bom z mojo predstavitvijo in kasneje predal besedo. Evropska unija mora narediti več na tem področju. Ehm, v odboru Libe smo veseli, da igramo določeno vlogo pri tem procesu. Vse treba narediti za boj proti kršitvam temeljnih svoboščin, ehm, kar predstavlja jo kapecalo nasilje nad ženskami in dekleti. Pripravljamo tudi skupno mestno poročilo. Danes bomo slišali strokovnjake in predstavnike institucij, ki se pogajajo o tem pristopu Evropske unije k Istanbulski konvenciji. Sedaj pa bi dal besedo še moji sopredsedujoči gospe Garcia Perez, ki bo podala vodne besede v imenu odbora za ženske zadeve. Irača, izvoli. Hvala. Gospod Moraje, spoštovani člani odborov Libe in uh, FEM, danes imamo prvo predstavitev o pristopu Evropske unije konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami. Boj proti nasilju je srčika dela odbora za ženske zadeve. Mi smo že dolgo zahtevali pristop Evropske unije k tej konvenciji. Sodelovanje med našimi odbori je bilo vedno odlično. Tudi v času, ko smo pripravili zakonodajno pobudo, torej poročilo Parvanova za to področje. Upam, da bodo poročevalci spet opravili odlično delo. Ne želim vam več krasti časa, če se strinjate, bom dala kar besedo prvi govornici. To je gospod Dubrovka Šimonovič. Uh, eh, UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Mrs. Gospa Šimonovič je bila imenovana za posebno pročevalko ZN e o nasilju nad ženskami junija 2015. Imenoval jo je Svet za človekove pravice Združenih narodov. Izvolite besedo. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila odboroma Libe in Fem. Hvala, da ste me povabili na to mini predstavitev o pristopu Evropske unije v konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami. Jaz sem prva posebna poročevalka ZN eh, o nasilju nad ženskami. Eh, prihajam iz Evropske države, iz Hrvaške in res sem počaščena, da sem lahko danes tukaj eh, v času 16-dnevnega aktivista aktivizma za boj proti nasilju nad ženskami. Vesela sem, da lahko prispevam k razpravi o pristopu Evropske unije k Istanbulski konvenciji. V svojem globalnem mandatu se zato zauzemam. zauzemam. Leta 1994 smo eh, začeli s tem mandatom, skušali smo uh, temo boja proti nasilju nad ženskami vključiti v agendo ZN. Od takrat smo prehodili dolgo pot, sedaj je nasilje nad ženskami razumljeno kot oblika kršitve človekovih pravic, diskriminacija proti ženskam in to je bilo polno integrirano v agendo Združenih narodov za človekove pravice in med cilji za trajnostni razvoj najdemo tudi cilj boja proti nasilju nad ženskami. V okviru tega pripravljamo tudi specifična in tematska poročila po državah, Eh, o nasilju, o preprečevanju nasilja nad ženskami. Ehm, seveda obravnavamo pri tem regionalno, lokalno in eh, nacionalno stran. Predvideli smo nekaj globalnih inštrumentov, eh, globalnih inštrumentov kot je CETO in pa regionalnih inštrumentov kot je konvencija iz Istanbula. Jaz se zauzemam za pristop k tej konvenciji in za njeno polno izvajanje. Danes sem tukaj kot posebna predstavnica ZN. Uh, Eh, o nasilju nad ženskami in želela bi izraziti naše stališče, da bo pristop Evropske unije k eh, tej konvenciji poslalo pomembno politično sporočilo, da je treba izkoreniniti nasilje nad ženskami v Evropski uniji in v vseh njenih državah članicah. Pripričana sem, da že ta razprava o pristopu k Istanbulski konvenciji lahko pospeši ratifikacijo eh, te konvencije. Eh, strani tistih držav, ki tega še niso naredile, držav članic, ki tega še niso naredile, pa tudi pri drugih državah članicah oziroma tretjih državah. Um, tako je bilo tudi pri konvenciji o pravicah invalidnih oseb. Naj na tej predstavitvi povdarim tudi to, da so vse države članice podpisali podpisnice konvencije CETO, konvencija CETO in pa uh, Istanbulska konvencija uh, sta pravzaprav komplementarna instrumenta. Uh, Eh, jaz sem lahko prispevala k razvoju obeh inštrumentov, eh, bila sem članica odbora za CETO in tudi predsednica tega odbora in s tem sem prispevala k progresivnemu tolmačenju te konvencije. Na regionalni ravni pa sem bila članica strokovne skupine ZN, ki je predlagala sprejem Evropske konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami. Kasneje pa sem imela tudi priložnost eh, predsedovati ad hoc odboru, ki je pripravil Istanbulsko konvencijo med leti 2008 in 2010. To opravljam zato, ker želim podariti, da v CETU naslavljamo vse oblike diskriminacije žensk, tudi nasilje nad ženskami. Istanbulska konvencija pa se ukvarja predvsem z nasiljem nad ženskami kot kršitev. Kot, um, kršitev človekovih pravic in kot takšno prispevamo k eh, odpravljanju različnih oblik diskriminacije žensk. Trenutno bi ratifikacija Istanbulske konvencije eh, strani Evropske unije predstavljala pomemben korak za doseganje enako, enakosti med spoloma. Na dan eh, boja proti nasilju nad ženskami sem eh, objavila sporočilo, izjavo, ki jo imate na voljo na moji spletni strani. Eh, podprl ga je tudi odbor, ki nadzoruje izvajanje Istanbulske konvencije. V tej izjavi smo opozorili na trenutne probleme, ki so povezani z nasiljem nad ženskami. Pozvali smo vse države naj se sredotočijo na preprečevanje, na začito žensk in pa na kazenski pregon uh, kršiteljev. Danes se želim osredotočiti na to, da pozovem uh, vse udeležene strani naj podpirajo podprejo in ratificirajo vse regionalne, nacionalne in lokalne inštrumente za boj proti nasilju nad ženskami, vključno z Istanbulsko konvencijo in pa konvencijo CETO. Eh, o tem tudi redno poročajo države članice ter tudi sprejemamo tudi priporočila po posameznih državah članicah in uh, ta poročila kažejo na to, da obstaja velike razlike med državami članicami pri spoštovanju mednarodnih standardov. Eh, Istanbulska konvencija bi torej se soočila z to vrzeljo med mednarodnim pravom in pa um, izvajanjem tega prava na nacionalni ravni in s tem bi zagotovili boljšo integracijo in izvajanje Istanbulske konvencije uh, v nacionalne zakonodaje. Eh, to bi pomenilo potem tudi močnejšo zaščito žensk in deklet po celotni Evropski uniji. Naj v zaključku omenim še mojo pobudo v zvezi z femicidom. Lani sem ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami pozvala vse članice ZN naj uh, vzpostavijo opazovalnico za primere femicida. Pozvala sem vse države naj zbirajo in objavljajo uradne podatke o femicidih. Eh, pri tem je treba uporabiti tudi, um, objaviti tudi podatke o um, etični pripadnosti, etnični pripadnosti in o spolu kršitelja ter odnosu med žrtvijo in uh, storilcem. Morali bi analizirati vsak primer femicid, femicida. Uh, torej, ne gre samo za številke, gre za ženske, ki so žrtve tega najstrašljivejšega zločina Eh, pogosto so žrtve svojih partnerjev ali članov družine. Če bi zbrali informacije o takšnih primerjih, bi lahko lažje sklepali na to, kakšne so pomankljivosti nacionalnih sistemov zaščite in kaj lahko naredimo za preprečitev takšnega nasilja. Oktobra leto sem pripravila moje poročilo za Generalno skupščino ZN in tam sem predlagala observatorij za femicid na nacionalni ravni. Nedavno sem obiskala Argentino, tam sem izvedela, da uh, argentinski varu za človekove pravice uh, že izpolnjuje ta mandat, vzpostavili so observatori eh, za femicid v okviru gibanja ni v namaz, torej niti ena več, ki se bori proti nasilju nad ženskami. Uh, Podprle so nas tudi številne nevladne organizacije v različnih državah, ki zbirajo podatke o umorih žensk. Ampak potrebujemo uradne podatke in tudi analizo takšnih podatkov. Ehm, samo na ta način bomo lahko preprečili takšno nasilje. In naj vas vprašam, koliko držav članic že ima uradne podatke o umorih žensk. Uh, upam, da bodo ob tem času naslednje leto imele vse države članice, imele o tem podatke, uradne podatke in da bodo spostavile tudi svoje nacionalne observatorije za femicid. Um, upam, da bomo se sprejemom Istanbulske konvencije uresničile pravico vsake ženske in dekleta, da živi brez nasilja znotraj Evropske unije, um, evropski poslanci in poslanci lahko odigrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju teh pravic. Hvala. Več. Hvala lepa, gospa Šimonovič. Sedaj pa bomo prisluhnili gospe Tini Astoli, ki je generalna direktorica. pri Evropski komisiji, generalni direktorat za eh, sodstvo, potrošnike in pa enakost med spoloma. Eh, vi ste povedali, da je enakost spolo ena izmed najpomembnejših pobud v vašem, eh, v vašem generalnem direktoratu. In zanima me, kaj imate povedati o pristopu Evropske unije k Istanbulski konvenciji. Spoštovani poslanci, najprej se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za vašo podporo, ko gre za pristop Evropske unije konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami. To smo ponovno potrdili prejšnji teden na plenarnem zasedanju v Štrasburu. Vsi vemo, da je nasilje nad ženskami dolgoročen problem, ki še vedno ogroža dostojanstvo in varnost žensk in to vsak dan. In nujno je treba ukrepati. um, Agencija za temeljne svoboščine je leta 2014 pripravila tudi analizo oziroma um, javno raziskavo o tem in ta je pokazala strašljive rezultate. Um, ena tretjina žensk je bila žrtev oblike nasilja, 55 odstotkov pa je bilo žrtev spolnega nasilja. Eh, zaradi nasilja so ženske tudi pogosto izključene iz eh, družabnega življenja in iz socialnega življenja in to eh, škodi celotni družbi. Evropski barometer o nasilju nad ženskami tudi kaže na to, da bomo morali prehoditi še dolgo pot, zato da bomo spremenili mentaliteto in da bomo dvignili osveščenost o tem problemu. Predlagamo pristop Evropske unije k konvenciji seveda ob uh, eh, usporednih politikah in zakonodajnem okviru. Eh, treba je zagotoviti učinkovito in enotno tolmačenje akija eh, tudi v okviru naših mednarodnih zavez in našega vpliva na mednarodnih forumih. Od Eh, trenutka, ko smo predlagali, da bi Evropska unija pristopila k tej konvenciji sveta Evrope, eh, smo vsa prizadevanja usmerili v to, da bi v svetu dosegli dogovor o podpisu in ratifikaciji te konvencije. In eh, kot je povedalo slovaško predsedstvo prejšnji teden na plenarnem zasedanju, so razprave v svetu med tem močno napredovale. Uh, Um, in pozdravljam ambicijo predsedstva, da bi podpis te konvencije dosegli še pred iztekom njihovega predsedovanja. Je pa treba rešiti še nekaj pravnih nejasnosti. Gre za konvencijo, ki vključuje izključno pristojnost Evropske unije, deljeno pristojnost pa tudi izključno pristojnost držav članic na področju eh, kazanskega prava. Torej, tako Evropska unija, kako države članice bi morale podpisati to konvencijo, ne samo za pravno gotovost, ampak tudi zato, da bi dosegli ta uh, glavni cilj, da zaščitimo ženske po vsej Evropi. Um, del konvencije, kateremu bi pristopila Evropske unije, bo postala bo postal del našega pravnega reda. Obstoječa pravila bomo morali torej tolmačiti v skladu z to konvencijo, zato bomo, bomo, bomo potrebovali upoštevanje vidika spola pri tolmačenju recimo direktive o pravicah žrtev. Konvencija in ta direktiva sta usklajeni, eh, ko gre recimo za podporne službe, ampak na nekaterih V nekaterih delih je konvencija tukaj bolj pragmatična in konkretna, recimo tam, kjer zahteva brezplačno, eh, vzpostavitev brezplačne linije za klice na pomoč. Ehm, prav tako je treba poskrbeti za ustrezno zaščito žrtev, tako da bodo žrtve nasilja lahko dejansko se odločile za to, da zapustijo nasilnega partnerja. Konvencija tukaj določa kriterije za to. Ne morejo pa ženske pridobiti v določenih primerjih dovoljenja za prebivanje, če se ločijo od svojega partnerja. Um, eh, skratka, močno si prizadevamo za to, da bi prišli do dogovora eh, in podpisa konvencije. Um, v vaši resoluciji prejšnji teden ste izrazili svojo podporo pristopu Evropske unije k konvenciji in uh, ta podpora uh, um, pomeni pomemben zagon uh, tej konvenciji. Eh, prav tako konvencija določa ulogo nacionalnih parlamentov eh, in tudi Evropski parlament bo delno nadzoroval izvajanje te konvencije v državah članicah. Kot je napovedala že komisarka Jurova v Štrasburu prejšnji teden, je komisija začela z letom usmerjenih ukrepov za boj proti nasilju nad ženskami. Na ta način želimo doseči večji napredek na področju boja proti nasilju nad ženskami. Želim podariti, da tukaj ne gre zgolj za kampanjo osveščanja. Gre za to, da želimo podpirati vse udeležene strani, tudi države članice, strokovne in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z tem problemom. Usmerjeni ukrepi uh, vključujejo uh, ukrepe na regionalni, nacionalni in evropski ravni. Zatem decentraliziranim pristopom bomo poskrbeli za dodano evropsko vrednost, lahko bomo prispevali k krepitvi prizadevanj na regionalni, nacionalni ravni in to bo povečano z nasimi prizadevanji, da uh, nadzorujemo izvajanje evropske zakonodaje, ki ureja pravice žrtev nasilja med spoloma. Naj povdarim, da je v luči begunske in migranske krize problem nasilja nad ženskami toliko bolj pomemben. Ehm, v nedavni agendi za migracije smo priznali Istanbulsko konvencijo in smo pozvali k pristopu, ki naj upošteva vidik spola. Prav tako naš zonanji načrt vključuje konkretne ukrepe za boj proti nasilju nad ženskami, kot je recimo. Um, Eh, ko gre recimo za spolno pohabljanje žensk. Eh, skratka, komisija je zavezana pristopu Evropske unije k eh, Istanbulski konvenciji in upam, da nas boste pri tem našem skupnem prizadevanju podprli tudi vi. Hvala, gospa Stola. Sedaj pa naslednji tretja govornica ali govornik Marjan Filkik, ki je ki predseduje delovni skupini sveta o temeljnih svoboščinah, pravicah državljanov in eh, svobodnega gibanja oseb. Najlepša hvala, spoštovane gospe in gospodje. Veselime, da sem danes tukaj z vami, da se lahko pogovarjam tudi z glavnimi soporčevalkami, gospod Koraco Bild in gospod Revo Dalon. Uh, Sem član pripravljalnega organa na svetu, ki se ukvarja s pripravo na pristop k Istanbulski konvenciji. Predlagana sta bila dva predloga sklepov sveta, eden glede podpisa, drugi glede zaključka obravnave Evropske unije. Nizozemsko predsedstvo je upravilo izvrstno delo pri tem doseju, do takrat, ko je prevzelo naše predsedstvo Julija pogovori v delovni skupini Fremp so se od samega začetka usmerjali v vprašanje obsega pristopa v konvenciji. Predsedstvo je državno članicam Julija posredovalo tudi dokument za razpravo, s kateri smo skušali upoštevati pomisleke več držav članic, pa tudi Evropske komisije. Zastavili smo sklop vprašanj, da bi lahko ugotovili, kakšno točno so stališča držav članic. Na osnovo zaprosili delegacije smo septembra prosili pravno službo sveta, naj pripravi formalno pravno mnenje glede izključnih pristojnosti Evropske unije, kot so navedene v določbah Istanbulske konvencije. To pravno mnenje je bilo objavljeno novembra in od novembrskega sestanka smo intenzivno delali na tem, da bi pridobili soglasje vseh držav članic in oblikovali kompromisni predlog glede podpisa konvencije. Trenutno se pripravljamo na zadnji sestanek FREMPA pod našim predsedovanjem in sicer bo ta sestanek tako v četrtek kot v petek ta teden. Pogovarjali se bomo o tem predlogu. Čakamo torej na končno stališče držav članic, naš preliminarni namen je, da bi dosegli soglase glede podpisa do konca našega predsedovanja in še vedno smo optimistični glede tega cilja. Podpis konvencije bi pomenil močno sporočilo v smislu zavezanosti Evropske unije in politične volje Evropske unije glede boja proti nasilju nad ženskami. Najlepša hvala za vašo pozornost in pripravljenost sodelovati v tej razpravi. Hvala, gospod Filček. preden predstavim so poročevalki, ki boste tudi pristopili govorniškemu odru. Kristin si vedela, da boš morala govoriti tukaj, pa še gospa Koraca Bild. No, še prej bi pozdravil pet mladih obiskovalcev Švedske, ki jih je povabila gospa Koraca Bild. Dobrodošli. Okay, so colleagues, um, so the final part of the... Uh... Tako, spoštovani kolegi, zadnji del jutranjih predstavitev vključuje tudi dve sopočevalke, gospod Koraco Bild in pa gospod Ravuda Lombonfo. Začeli bomo z gospod Koraco Bild, obe sopočevalke lahko govorite pet minut, potem pa bomo imeli še čas za nekaj intervencij strani poslancov in poslank, če bo mogoče, pa bomo namenili še nekaj trenutkov za odziv govorcem. Z veseljem bi predstavil obi poročevalki, najprej gospod Koraco Bild. Najlepša hvala, Klod. Najprej bi želela povedati, kako zelo me veseli, da so z nami danes predstavniki tako sveta kot Združenih narodov, saj je bistvenega pomena, da združimo sile med vsemi institucijami. S Kristin smo se tudi pogovarjali o tem, da je šlo tukaj za skupno pobudo večjih političnih skupin, velika večina Evropskega parlamenta je to podprla in to je bil zelo pozitiven korak naprej. Veselim me, da je Evropska komisija to vzela kot nekakšen dodaten zagon za nadaljevanje tega dela, torej predlog pristopa Evropske unije k konvenciji. Tako da bodo tudi države članice hitro to ratificirali, še vedno jih je 14, ki jih ni ratificiralo tega pristopnega predloga. Tudi Švedska je med temi državami, žal. Koga nagovarjamo? Govorim naprimer o Ticijani mladi ženski, ki je storila samomor zaradi nekaterih kompromitirajočih podob na družavnem omrežju, hotela jih je omakniti, pa je ni mogla, potem pa še ena mlada ženska, ki je bila posiljena v diskoteki na stranišču njeni prijatelji so objavili fotografije na državne medije in tega ni mogla prenesti. Toliko je teh zgodb in vsaka takšna zgodba predstavlja travmo, osebno trpljenje, uničeno življenje. In moram povedati, da je to nova pandemija, ki se dogaja v državnih medijih. To še doprinese k hudim udarcem ki jih morajo trpeti mlade ženske doma, ko jih pretepajo. Ravno na mednarodni dan boja proti nasilju je bila ženska zadavljena, zadavljajo je mož in to pred obema majhnima otrokoma. Toliko je tega nasilja, ki se dogaja tudi pri nas v Evropi, tudi na javnih krajih. Ženske, ki se bojijo obiskati bazen se ne upajo na stranišče, ker bi bili lahko posiljeni, ne upajo si na glasbeni festival, kjer so lahko kadarkoli, v katerem koli trenutku žrtve nasilja ali posilstva. Nasilje torej ni nek obstranski zločin, to je resen zločin, ki je tudi razširjen. Obiskala sem pravzaprav zelo dobre zatočišča v Grčiji, ki jih financira Evropska unija, pa tudi na švedskem in želela bi čestitati civilnim predstavnikom, predstavnikom civilne družbe, ki so pomagali tem deklicam in mladim ženskam, ki so morali zapustiti svoje domove zaradi grožen nasilja. In te organizacije so jim ponudile pomoč, roko, pot nazaj do dostojanstvenega življenja. Graditi moramo kulturo dostojanstva in spoštovanja. To je bistveno za ženske in ženske dekleta. Boriti se moramo proti stereotipom. Vera in kultura nikoli ne sme biti razlog za zatiranje žensk. Prav tako bi želela povedati, da nasilje nad ženskami zahteva veliko truda tudi v smislu reševanja migracijske krize. Migrante moramo pozoriti, da morajo spoštovati naše zakone. Moram pa povedati, da sem bila ogočena prejšnji teden med plenarnim zasedanjem, ko so nekateri kolegi skrajne desnice zreducirali celotno problematiko nasilja nad ženskami, ki se vleče v Evropi že stoletja, zato so krivi beli može na problematiko migracije. Tukaj gre za stigmatizacijo migrantov in to je nespremljivo, to bi želela povedati jasno in glasno. Prav tako moram povedati, gospod predsednik, da obstaja precejšnja večina ki je med plenarnim zasedanjem in prejšnjim tednom pravzaprav glasovala proti ali pa so bili vzdrženi glede resolucije o zaščiti pravic in boja proti nasiljem nad ženskami. Tudi nekateri švedski demokrati so se vzdržali in to je res obžalovanja vredno. Kaj so razloge za to? Kaj se lahko naučimo iz te razprave prejšnji teden? Ne moremo le kazati s prstom na štirinajst držav članskih, ki so podpisale konvencije. Zakaj gre? Gre za veliko ideologije. Naj vse opomnim, da je Istanbulska konvencija ne pomeni, da gre tukaj za nekakšno poljubno konvencijo različnih držav članic. Tukaj gre za konvencijo sveta, gre za prvo mednarodni pravni akt, ki nasprotuje nasiljenim ženskam. In znova je to žrtev populistične ideologije. Prosili smo svet Evrope, da grevijo strokovno skupino, naj nam posreduje stališče glede nasilja nad ženskami. Ogledujejo se situacije po vseh državah članicah, kdo je ratificiral, zakaj in kdo ni ratificiral in zakaj ne. In na to smo zaprosili Evropsko komisijo, da nadaljuje strukturiranim dialogom z državami članicami razumem, da obstajajo nekatere težave glede razlaganja te konvencije, nekaterih določb glede nadomestil, namestitve, prebivališča, statusa. Mislim, da se moramo o tem pogovarjati odprto. Potrebujemo dialog, s tem se moramo soočati veliko več težav pa imamo z ideološkim nasprotovanjem konvencije. Tukaj gre za opredelitev spola. Prebrala bom, kaj piše v konvenciji, čisto na hitro. Spol pomeni torej socialno zgrajene uloge, značilnosti, ki jih družba podeljuje moškim in ženskam. Nekateri menijo, da je to napačna definicija, ki je odprla pot do proti krščanskih nazorov, protidružinskih nazorov in tako dalje. Meni pa se tukaj gre bolj za zlorabo interpretacije te definicije, da se znova diskriminira LGBT in tako dalje. Če tako menite, mislim, da moramo začeti z razpravo, ne morate enostavno nasprotovati temu, povejte, zakaj pripravljeni smo na kakršno koli razpravo. Vendar pa nekaj moramo storiti proti nasilju. Gre namreč za nasilje ali pa se vam zdi bolj pomembno, da se ukvarjamo z napačno interpretacijo na osnovi ideologije. Gospod predsednik, moram biti jasna glede tega, med plenarnim zasedanjem prejšnji teden se mi je zdelo, da je situacija v tem smislu čisto jasna. Še nekaj piše v konvenciji, nasilje na osnovi spola zopr ženske je nasilje, ki je usmerjeno proti ženski zato, ker je ženske. O čem govorimo torej? govorimo o moških, ki napadajo ženske. Zaradi maščevanja, zaradi ljubosumja, čisto impulzivno, zaradi frustracije, zaradi zlorabe alkohola. Govorimo o moških, ki ne morejo sprejeti močnih žensk, sodobnih žensk, žensk za možnostjo svobodnega odločanja in izbiranja. O tem govorimo. Združiti moramo torej sile, In zato v resoluciji tudi pozivamo države članice, da izvršujejo direktivo o trgovini z ljudmi, da ratificirajo to konvencijo, da upoštevajo tudi varovala in pa zaščito žrtov nasilja. In to je treba izvrševati v celotni Evropske unije. z gospod Matero, ki je poročevalka v odboru Libe, bova prav gotovo še naprej sodelovali pri tem dosjeju. Najlepša hvala. Pa še druga soporočevalka pri tem dosjeju. Kristin Rvudalon Bonfoa. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je še kako pomembno, da se oba odbora združita in sodelujeta pri tem tako pomembnem vprašanju. V veliko čast in veselje mi je, da vidim, da svet, Evropska komisija, Združeni narodi, vsi podpirajo boje proti nasilju nad ženskami. In res je treba izkoreniniti, izkoreniniti nasilje proti ženskam, če se navežem na konvencijo. V petek je bil mednarodni dan za boje proti nasilju nad ženskami. Vsi pa veste, da to ni nekaj, kar bi veljalo le en dan. To je boj, ki se odvija vsak dan. To zadeva vse, ne le ženske in deklice. In bistvenega pomena je, da v ta boj vključimo tako moške kot dečke, če želimo spremeniti odnos do žensk v družbi nasploh. Nasilje odraža strukturne neenakosti med ženskami in moškimi in pa tudi številne primere diskriminacije žensk. Nekatere menijo, da nadlegovanje ženske, nasilje nad žensko, posilstvo ženske ni kriminal, ampak je to nekaj običajnega, ker je ženska sama nekako privedla do tega. To je nezaslišano. Takšno stališče veljajo tudi v Evropi. Številne žrtve nasilja se torej ne obrnejo na policijske organe zaradi teh travm in nasilja, ampak se uvijajo v mok in še naprej trpijo posledice. Pregon kaznivega dejanja z upraženstvom se ne izvaja tako, kot bi se moral. številni drugi so tudi nekako podvrženi takšni obliki nasilja zaradi spola, zaradi spolne usmerjenosti, zaradi izvora in tako dalje. Proti vsem oblikam nasilja na podlagi spola, usmerjenega proti vsem deklicam in ženskam, v vseh teh primerih se moramo odzivati. Ženske morajo uživati iste svoboščine in pravice. Te treba ukrepiti še toliko bolj zaradi zaskrbljujoče situacije, ker se varstvo pravic žensk razlikuje po posameznih državah članicah. Ne bomo dosegli nobenih dobrih rezultatov, če ne bomo oblikovali ali izvajali globalnega pristopa glede varstva in zaščite žrtev, preprečevanja nasilja in pa vzpostavljanja novih sredstev, zato da lahko izvajamo vse te ukrepe. Potrebujemo tudi nekakšen kompleten pravni mehanizem in zakonodajo. Delovati pa moramo tudi na področju politike, zdravstva, kulture in sociale. V tem okviru morajo pristojni organi nacionalni ravni, združenja in pa nevladne organizacije ali pa lokalne, regionalne organizacije sodelovati. Ta pristop je v sredju Istanbulske konvencije. To je zavezujoča konvencija, ki deluje na več ravnih, tako na ravni preventive, boja proti nasilju, pravnih ukrepov, podpiranja in varstva žrtov, potem gre tukaj za določbe, ki so namenjene tudi otrokom in pa prosilcem za azil. Vse države članice morajo ratificirati ta ambiciozen mednarodni sporazum za boj proti nasiljem nad ženskama. v Evropski uniji, moramo zagotoviti tudi pristojnosti na različnih področjih. Ana Marija je že govorila o tem, kako se je resolucija v nekaterih primerih zavrnila oziroma se ni izglasovala, nekateri so glasovali proti, sploh skrajna desnica tudi uh, Marine eh, Le Pen, ki naj bi vsaj v svoji kampanji govorila o tem, da je glavna začitnica pravice žensk. Ta konvencija je pisanega pomena, saj bomo dobili enoten pravni okvir na evropski ravni, zato da bomo ženske zaščitili pred nasiljem in preprečevali nasilje na osnovi spola. Evropska unija lahko doprinese to dano vrednost. Ne moramo vsega doseči le na ravni držav članic. Prav tako lahko Evropska unija pomaga pri zbiranju podatkov, ki torej so relevantni za to situacijo. Statistiki že danes že izrazito kažejo na razlike med moškimi in ženskami. Treba je spoštovati pravno državo in to so temeljna načela v srčju te konvencije da ta načela ne bodo izpraznjenega vsakega pomena. Mislim, da moramo to izvajati tudi v praksi. Naslednje leto bomo objavili poročilo, umestno poročilo, kjer bodo navedene nekatere podrobnosti. Pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji res lahko pomeni bistveno spremembo. Tudi Evropski parlament bo imel zelo pomembno ulogo pri ratifikaciji te konvencije konvencije. Ratifikacija je eno, izvrševanje pa nekaj drugega. Zato potrebujemo ustrezna sredstva in vire ter največjo možno politično voljo. Poleg tega smo prepričani, da direktiva glede preprečevanja nasilja nad ženskami in nasilja v družini mora biti nekaj, kar bomo čim prej začeli prenašati tudi na ravni Evropske unije. Moramo tudi nadzorovati izvrševanje v državah članicah. Pristop Evropske unije k istambulski konvenciji bo prispeval tudi k zagotavljanju večje enakopravnosti med moškimi in ženskami. In čeprav nas čaka še dolga pot, ne moremo obstati na mestu in se odločiti za nedelovanje. Politična dejavnost se mora prenesti tudi v konkretne ukrepe, ki jih bomo izvajali vsak dan. Zahvaljujem se Evropski komisiji za dobro intenzivno sodelovanje in zahvaljujem se svetu za vstrud. Upam, da bo svet kmalo tudi predlagal podpis Istanbulske konvencije na svetu Evropske unije. Najlepša hvala. Gospod Bonfoy, kot veste, moramo zaključiti z obravnavo do polenih. Tornači nam bodo zagotovili še deset minut. Zahvaljujem se jim za to. Sledilo bo nekaj vprašanj, ena minuta za vsakega govornika. Tako bomo lahko zagotovili, da bodo vsi prišli do besede. Najprej gospa Basera. Hvala lepa. Časa imamo zelo malo, ta tematika pa je izredno pomembna, kajte gre za ratifikacijo konvencije, ki jo morajo ratificirati številne naše države, bi predlagal, da podaljšamo razpravo in da nadaljujemo tudi mm, po povdne, po 15. uri. Nikakor pa ne zaključiti tu in zdaj, kajti mislim, da moramo imeti neko realno razpravo. 14 minut je čisto premalo. Eh, no es posible el tema de alargarlo hasta las 3, porque... El, uh... To žal ne bo mogoče. Ne moramo nadaljevati s to razpravo po tretji uri, ker imata oba odbora druge načrte ob treh. Odbor FEM ima obravnavo druge točke, prav tako odbor LIBE. Kot sem povedal, izkoristili bomo teh deset minut, ki jih imamo na voljo za eno minutno vprašanje. Seveda vemo, kako zelo pomembno je to vprašanje. in gotovo bomo lahko organizirali še dodatne podobne obravnave. Danes pa se moramo držati tega predvidenega dnevnega reda. Najlepša hvala. Ta razprava je seveda zelo zanimiva. Dve leti po začetku uveljave Istanbulske konvencije je res lepo videti, da tako Evroposlanci kot Evropska komisija so tako zavezani temu predlogu. Zdaj pa potrebujemo še nekaj konkretnih ukrepov in to. In si zato, da podpišemo, da zagotovimo ratifikacijo po celotni Evropski uniji. Čestitam obema soporočevalkama za opravljeno delo. Bi vas pa želela opomniti, da Istanbulska konvencija kljub temu, da je pravno zavezujoča in da naj bi zaščitila ženske ter preganjala vse, ki izvaja nasilje nad ženskami. Še vedno je treba to tudi izvajati konkretno v vseh državah članicah. Najlepša hvala. Thank you very much for this uh, speech. Um, Gospod Škripek. Najlepša. Hvala. Zavedam se ranljivosti žensk, zavedam se prisilne poroke, pohlabljene ženske in tako dalje. Vse to je grozovito, vendar pa žal to, kar ste povedali, oziroma obrazložitve za ogovarjanje je bilo pogosto ideološko podkrepljeno. Zavedati se moramo tudi, da te konvencije, ta konvencija je naredila zelo malo za tiste ženske, ki so najbolj prizadete v nekaterih državah, tudi v Turčiji. Bruselski diktat ne bo razrešil te situacije, ampak povzročil le dodatne pravne komplikacije. Tukaj ne gre le za en argument, ampak je zelo veliko argumentov proti take konvencije. Namesto tega mislim, da bi morali oblikovati alternativno konvencijo, ki bi jo lahko podprle vse države članice in bojo pripravljene ratificirati. Moje vprašanje za gospoda Filčika je, zakaj je Slovaška, ki predseduje Evropske unije, sili države članice, da ratificira Istanbulsko konvencijo, ki nasprotuje Slovaške deklaracije suverenosti držav članic Evropske unije pri kulturnih in etičnih vprašanjih z dne julija 2002. In zakaj? ministr za pravosodje na Slovaškem že dolgo, prej ni začel z dialogom s predstavniki civilne družbe. In eh, zakaj so ignorirali civilno družbo? Pred tremi leti so že podali svoj input, takrat pa ni prišlo do nikakršne razprave. Pa še nekaj me zanima. Zakaj je organizacija kot eh, Yes Life in pa katoliška organizacija na Slovaškem izgubila priložnost, da bi črpali sredstva iz norveškega finančnega konvencije, zaradi tega, ker so nasprotovali istambulski konvenciji. Kako pa bo tudi za raznolikost v Evropski uniji? Združi nas to, kar je drugačno in kakšni so razloge? Najlepša hvala, gospod Björk. Uh, uh, hvala lepa. Zahvaljujem se soporočevalkama iz odborov Libe in FAM. Mm -hmm za predstavitev in pa tudi za zavezanost temu pomembnemu vprašanju. Njihovi predhodniki so se dolgo leta ukvarjali s tem, da bi se to umestilo na dnevnem redu in zdaj vidimo že določen napredek. Ne bom govorila o feminizmu in o tem, kakšen trud je bil potreben za to, da smo prišli do te točke, pa tudi o tem, kako pomembno je se o tem pogovarjati. Bi pa opozorila na nekaj vprašanj, o katerih govorijo tudi kolegica iz odbora FAM, gospa Koneva. Nekateri vidiki niso zajeti v to konvencijo in moramo tudi oblikovati dobro poročilo, zato da bomo osvetlili to situacijo. Naprimer, nedokumentirane ženske, gospa Bonfoa, mislim, da ste to omenili, o tem se moramo pogovarjati, ženske, ki nimajo no, nobenega stalnega prebivališča, kako bodo zajete v področju uporabe ratificirane konvencije. Pa še nekaj ste omenili nekateri, kako bo z muslimanskimi ženskami, ki so žrtve islamofobije. Toliko je zločino iz sovraštva usmerjenega zoprte ženske. Potem je pa tudi veliko nasilja nad skupnostjo LGBTI. Mislim, da moramo to tudi ustrezno vključiti v ratifikacijo konvencije. Evropski parlament mora imeti holistični pristop in zato bi želela upozoriti na to, kako prihaja do protislova med različnimi klauzulami. Lahko pa skrbim za ratifikacijo, ampak če bomo še naprej izvajali azilno migracijsko politiko, ki bo nasprotovala ženskim pravicam, potem mislim, da bomo vse skupaj postavili v še veliko slabšo situacijo. Ženske bodo še bolj izpostavljene nasilju. Potem pa še ne smemo pozabiti na grozovite režime v nekaterih državah članicah. To je prvi korak. Konec koncev potrebujemo pravne instrumente Evropske unije, če se želimo vsaj približati izkoreninjenju nasilja nad ženskami. Bomo pa ta priporočila vključili tudi v poročilo. Hvala so pročevalkama. Najlepša hvala, gospa Björk, gospa Renke. Thank you, madam chair. Um... Hvala. Gospa predsednica, imam tudi vprašanje za slovaško predsedstvo svetu. Govorili ste o tem, kaj bi lahko storili za to, da bi prepričali države članice, da ne nehajo blokirati. Uh, ta napredek. No, zdaj imate veliko večinsko podporo Evropske parlamenta, Evropske komisije, ki želi to podpreti. Ne moremo se znajti v to situacijo, ko bo znova Evropski svet tisti, ki bo blokiral napredek. Zanima me, če obstajajo države članice, ki imajo pomisleke, na čem temelijo ti pomisleki? Ali bi lahko imenovali te države članice, morda bi lahko z njimi stopili v neposreden stik? So poročevalki sta povedali, da gre tukaj za podporo velike večine ljudi, ki prihajajo iz različnih okolij v Evropski uniji. No, no más de un minuto. Voy a cortar las intervenciones. Hvala, da ste se držali časa, gospa Noil. Res za eno minuto. Samo eno minuto. Imamo torej sodelovanje sveta in komisije. Pri strategiji za enako spola je komisija blokirala zadeve, sedaj pa svet stopa na zavoro. In vedno se mi zdi, da moramo ženske stalno za nekaj prosjačiti. Tudi tukaj v parlamentu želimo strategijo, imamo večino za to, pa je ne dobimo. Želimo, da bi izvajali Istanbulsko konvencijo, imamo za to večino in sedaj se spet postavlja vprašanje, bomo to dobili ali ne. Tudi Ignorirati voljo žensk je oblika nasilja nad ženskami in to je sistematična oblika nasilja, ki se vedno znova pojavlja tudi tukaj. Mi smo na vse zadnje predstavljamo polovico družbe. Senjor Đurek. Hvala, gospod Noel, še gospod Jurek, za eno minuto. E, Malin Björk mluvila dve minuti. Hvala lepa, gospod Björk je govorila dve minuti in petnajst, tudi jaz bom. Predvsem bi rad izpostavil to, kar je dejala gospod Šimonovič in sicer o potrebi po močnem političnem signalu. Ampak problem je v tem, da politični signali predstavljajo nekaj, kar je potrebno pošiljati v okvirih eh, veljavne zakonodaje. Kdo torej bo zdaj odgovoren za izvajanje te konvencije? Države, danes pol, jutri verjetno več, ki so ratificirale to konvencijo, ali Evropska unija, tako da imamo tu res eh, opravka z nekim eh, pravnim imperializmom, ki pa nima prav veliko skupnega z eh, varstvom pravic žensk. In tu imamo vprašanje za komisijo. Ali lahko neratifikacijo te konvencije strani Nemčije, naprimer, in mhm. strani polovice članic EU razumemo kot eh, dokaz strpnosti do nasilja nad ženskami v teh državah? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, tudi vprašanje za komisijo, ali v maastrichtski pogodbi, ko se je pripravljalo pogodbo o EU in eh, kasneje v pristopnih pogajanjih s državami, ki so kasneje pristopile k EU, ali se je tam obravnavalo vprašanje nasilja nad ženskami kot eh, vprašanje, ki ni sestavni del človekovih prvic. Po mojem mnenju je odgovor na obe vprašanji ne. To je moje prepričanje. Ampak, če je temu vendarle tako, prosim povejte to odkrito, kajti po mojem mnenju tu ne gre za Eh, varnost in varstvo žensk, ampak gre za to, da se Uniji eh, dodeli določene pristojnosti, ki so sicer v nacionalni pristojnosti. Žal mi je, da gospa Koraca Bilt odhaja, kajti želel sem se jih zahvaliti za ta dva eh, primera, ta, samom, ta dva samomora. To je izredno instruktivno, izredno poučno. Zakaj? Zato, ker opozarja na eh, zablode te konvencije. Ta konvencija, naprimer, v členu 12 govori o izkoreninjanju tradicij. Ok, prav, v Nemčiji je potrebno izkoreniniti eh, tradicijo prisilnih porok, kajte veliko jih je v določenih eh, sredinah. Zaključujem, predsednica prekinja. Gospod Jurek, ne bom dala besedo ostalima dvema kolegoma, če boste še naprej govorili. Ja, kar nadaljujte, ampak potem druga dva ne boste dobila besedo.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 nadaljevati, mu bom podelila eno minuto, če bi želel vzeti mojo minuto govora. Quien lleva los usos de, la, de las intervenciones es esta presidenta. Jaz sem eh, predsedujoča tej seji in eh, bom odločila o tem. Če gospa Peter ne želi govoriti, dajem njeno minuto gospe Višnjevski. Gospa predsedujoča, zelo znervirano atmosfero ste, ste tu eh, nekako ustvarili. Proti temu protestiram, protestiram tudi proti temu, da omejujete možnost eh, izpovedi glede tako pomembnega vprašanja. Konvencija, o kateri tu govorimo, eh, ni nič drugega kot družbeni inženiring. Zakaj? Zato, ker niste v konvenciji identificirali tistih pravih eh, nevarnosti in virov nasilja. Ne pravite, da, je nasil, da nasilje izvira iz eh, narkotikov, alkoholizma in drugih eh, odvisnosti. Ne govorite o razlogih za nasilje, tudi za nasilje v eh, masovnih medijih. Potem je fatalna napaka te konvencije, napačna diagnoza virov nasilja. V konvenciji piše, da so viri nasilja stereotipna prepričanja eh, ženskih. Eh, moških eh, in v tem smislu vloge ženske kot mater in eh, očeta kot eh, poglavarja družine na nek način in v imenu zaščite skupnosti LGBTI zanikate to vrstne vrednote. Tako da vsekakor nasprotujem nasilju in želim, da bi bilo to tudi tu jasno zapisano. Polska zakonodaja namreč ženskam zagotavlja vsaj enakovreden standard zaščite. Eh, kot eh, ta konvencija. Eh, raziskave agencije o temnih pravicah kažejo, da so na polskem rešitve bistveno bolj učinkovite kot rešitve, ki jih ponuja konvencija. Ta konvencija je torej predvsem neke vrste socialni inženiring, družbeni inženiring. Hvala lepa. Kot verjetno razumete, lahko kot predsedujoči damo besedo oziroma porazdelimo mm, čas za govor, kakor se nam zdi najboljše. Kakokoli, želim se zahvaliti našim gostom, tudi tolmačem in za zaključek dajem besedo gospe Bonefoy. Euh, Najlepša hvala. No, nekaj teh, ki ste se oglasili, seveda ne predstavljate velike večine v Evropskem parlamentu še dobro in mislim, da to še tako kaže, da je treba spoštovati pravno državo v Evropski uniji. To gotovo velja za ženske, to izhaja tudi iz temeljih človekovih pravic. Velika večina poslancev je podprla to pobudo. In ženske morajo biti deležne enakih pravic, ne glede na to, kdo so, ki živijo v Evropi. Eh, in še za zadnji stavek dobi besedo gospa Šimonovič. Najlepša hvala. Poskusila sem obrazložiti povezavo med konvencijo CEDAO in pa istambulsko konvencijo. Vse države članice so ratificirale CEDAO. 16 členov imamo v konvenciji CEDAO in ti dopolnjujejo oziroma so dopolnjeni za Istanbulsko konvencijo. Istanbulska konvencija pa zdaj omogoča časovnico, načrt ukrepov, to je pomembno urode za to, da bomo lahko hitreje delovali, ko gre za izkoreninjenje nasilja nad ženskami. Še nekaj pozitivnih informacij. Hrvaški minister za notranje zadeve je ravno kar razglasil ratifikacijo Hrvaške ratifikacijo Istanbulske konvencije, mislim, da bodo vse države članice počasi se odločili za isto rešitev, saj je vse to zapisano že v prejšnji konvenciji, v konvenciji iz CEDAW. Zdaj pa še gospod Filčik v imenu sveta. Minuta. Say, uh, Najlepša hvala. Želel bi pomniti čestitljive poslanke in poslance, da odločitve na svetu sprejema države članice, ne pa kdorkoli drug. In če se države članice odločijo podpisati in ratificirati konvencijo, potem je to ta učinek, ki ga bodo imeli sklepi. Vendar pa še vedno ne vemo, kakšen bo obseg pristopa in tudi to je eno izmed vprašanj, o katerih se bomo še pogovarjali. Tega se še veselim, prav gotovo. Še nekaj sem želel povedati. Slovaško predsedstvo je enostavno nadaljevali s pričakovanim delom, kot je bilo to predvideno, prav gotovo nismo nikogar k ničemur priganjali. Na svetu nobena država članica nima težave z osebino konvencije, to moram povedati. Vse razprave so se vrtele večinoma okoli pristojnosti in poblastil Evropske unije, kot bodo odražene v konvenciji. Nobena od državnih delegacij ni imela težav z osebino konvencije. Hvala. There's no more a uh, time, the temperatures have gone. Časa nimamo več, tolmači nas zapuščajo, konec razprave. Najlepša hvala, spoštovani kolegi in kolegice, zahvaljujem se odboru FEM v imenu odbora LIBE, zahvaljujem se vsem tudi za zelo dobro razpravo, ter zahvaljujem se organizatorjem, ki so nam omogočili podporo pri Istanbulski konvenciji. Najlepša hvala oba odbora. Ponovno se sedeta ob treh popoldne. Hvala.